Riprendiamo i lavori. Nadaljujemo sejo. Na dnevnem redu imamo skupno razpravo in sicer o pristopu Evropske unije k konven Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter statutu Mednarodnega kazenskega sodišča oziroma rimskemu statutu. Imamo poročilo Hauregi, institucionalni vidiki pristopa Evropske unije kon, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in izjavi sveta in komisije na pregledni konferenciji o rimskem statutu Mednarodnega kazanskega sodišča v Kampali v Ugandi. Besedo dajem najprej poročevalcu Jauregia Tondo za štiri minute. Ja, Hvala lepa, predsedujoča, eh, komisarka, predstavnik sveta. Mislim, da je danes zelo pomemben dan